Good evening. Dear ladies and gentlemen, could you please take your... Gospe in gospodje, prosim, da sedete, da lahko začnemo skupno sejo trih odborov, Deve, Droa in Afet. Kolegice in kolegi, Dober večer predlagam, da začnemo skupno sejo danes zvečer. Veliko čast mi je, da lahko sopredsedujem skupaj s kolegico gospod Lindo McEwan, ki je predsednica odbora za razvoj, in gospod Elino Valenciano, predsednica pod odbora za človekove pravice, to sejo, ki eh, jo imamo vsako leto z dobitnikom ki nagrade Saharov. Veliko veselje mi je, da lahko danes pozdravim gospo Nadjo Murat. In gospod Lamijo Ačibašar. Boss ki sta dobitnici nagrade Saharov leta 2016. Prav prisrčno pozdravljam tudi enega od, dru, od drugih dveh eh, nominirancev in sicer gospoda Mustafa Džemileva. Kan Dündar, drugi finalist, naj bi prav tako bil danes z nami, vendar za logističnih problemov ne more biti prisotno oziroma upamo, da se nam bo pridružil še pozneje. E, gospod Džemilov, imate tudi prevod v ruščino in dobili boste priložnost, da ob koncu seje nakratko spregovorite. Želim prisrčno pozdraviti tudi vsega, Eh, kolego Davida Campbella Bannermana, ki je predsednik delegacije za odnose z Irakom, eh, z državo, iz katere sta dobitnici nagrade Saharova. Želim vas opozoriti na to, da Evropski parlament eh, podeljuje nagrado Saharov za svobodo misli od leta 1988 naprej posameznikom in organizacijam, ki z delovanjem in spričevanjem opozarjajo na to, kako pomembno je varovati demokratično življenje in temeljne človekove pravice. In ta nagrada je postala um, konkreten izraz skupne, eh, nad, skupnega nadstrankarskega angažmaja za varstvo človekovih pravic in s tem pomagamo tudi vsem, ki se borijo za človekove pravice po vsem svetu. Veliko krajev je, kjer eh, se morajo posameznik in skupine vsak dan boriti za te temeljne pravice in sicer za možnost, da odločajo o svojem življenju in prihodnosti. In ta, Trajna bitka na mnogih krajih sveta kaže, kako pomemben je celoten okvir in kako eh, zlahka se ta poruši v težkih časih, eh, ko se soočamo z eh, številnimi krizami, visok pritok eh, beguncev, terorizem. Nikakor ne smemo popuščati pri človekovih pravicah, kajti trdo smo se borili za te človekove pravice, tudi zato, da bi imeli več varnosti. Kolegice in kolegi, veliko čast nam je, da ste z nami dobitnici nagrade Saharov, gospa Nadja Murad in gospa Lamja Adji Bažar in skupaj z njima želimo počastiti seveda vse posameznike, ki vsak dan v svojih skupnostih se borijo za človekove pravice eh, in s tem dajejo človekovim pravicam tudi univerzalno veljavo. želim sedaj besedo dati kolegici gospe Eleni Valenciano, ki je predsednica pod odbora za človekove pravice. Elena, beseda je tvoja. Gracias a todos y a todas por estar esta noche aquí acompañando a dos mujeres. Hvala vsem, da ste se nam danes eh, pridružili in da ste pozdravili tu dve izredni ženski. Na, eh, v gorah, eh, torej na severu Iraka, živi eh, zelo majhna verska skupnost jezidi in ta skupnost je starejša od 4000 let. Vedno so bili preganjani in tokrat uh, so utrpeli najhujše nasilje v zgodovini. In to je tudi en od genocidov 21. stoletja. Daesh eh, je vzpostavil teror v celi regiji in eh, zlasti se je osredotočil na to skupnost, ki jo želi izkoreniniti in to na brutalen in nasilen način. In uh, Lamia Haji Bashar in Nadja Murat eh, sta eh, osebi, ki si prizadevata za mirno eh, življenje, za svet, ki ne obstaja več. Njun svet je izginil, njune družine so izginile in nikoli ne bomo našli besed za trpljenje, ki sta ga preživeli ampak eh, še naprej se borita v tej Evropi in ta nagrada ni nekaj, kar nagrajuje njihovo trpljenje in eh, dejstvo, da ste bili žrtvi spolnega nasilja. Ne, eh, namen te nagrade je, da se prizna njun pogum in to je tudi nagrada za vsega, Eh, tisoče drugih žensk, ki še vedno trpijo eh, nasilje Daješa, ki si ga ne moremo predstavljati. Torej, to je nagrada za vse tiste, ki so pozabljeni, vse tiste, ki trpijo. To je cilj nagrade Saharov. In eh, v veliko čas nam je, da lahko to nagrado damo Nadi in Lami, ki sta našli nagrado moč, da se še naprej borite za družine, eh, za prijatelje, za eh, sorodnike. In eh, tu smo, da počestimo njun pogum in njuno dostojanstvo. In sporočilo teh dveh pogumnih žensk je nekaj, kar moramo sprejeti in moramo mu prisluhniti, zato da nikoli več nikomor ne bo treba trpeti na tak način. Hvala, Elena, da si nas opozorila na to, kaj se je zgodilo in zakaj podeljuje parlament vama obima, kaj ti Eh, to je bila zelo huda bitka, hud boj. In ta boj za dostojanstvo in za človekove pravice cenimo. In zato eh, mi je veliko čast, da vama takoj dam besedo in vaju prosim, da spregovorite. Kdo bo, katera bo prva? Gospa Murat? Gospa Džibašar. Gospa Džibašar. از سپاسی آدکم از به هونی رو ویدارید موجودن از به وی خلاده Uh, I thank you very much uh, that you are uh, that uh, Hvala uh, lepa da za to da nam podeljujete to nagrado Mat fikiren u hunet bina apshtama u hun eh, yani binin haka bayva eh, haka am bijin dangema abtinana cha Uh, this shows that to kaže, da nas podpirate in da nam poskušate pomagati. Eh, uh, I hope that you increase upam, da boste povečali podporo naši skupnosti, kajte še vedno je 3500 žensk in otrok v suženstvu ISISA. Uh, our community uh, is... Naša skupnost potrebuje mednarodno varnost, torej potrebujemo območje varnosti. Mi in krščanske skupnosti v Iraku in tudi druge manjšine v Iraku potrebujejo varne zon, eh, varna območja in brez tega in brez vaše podpore Eh, se ne moremo obrniti v svoje regije. Uh, we cannot return back ne moremo se vrniti v naša, našo domovino zaradi nevarnosti, da bodo pobili našo skupnost in da bodo ženske zasužnili, jih posilili, da bodo otrokom prali možgane. E, to se bo zgodilo, če ne boste podprli naše skupnosti. E, e, Hvala. Torej, jaz sem ena od jezidik, eh, ki so bile žrtve ISIS-a in na tisoče eh, žensk je deklic kot sta Nadja in jaz, ki, sta, eh, torej, žrtv, žr, ki so žrtve ISIS-ega ter, terorizma. Uza, E The Zakharov uh, Prize is a big uh, um, Nagrada Saharov je seveda zelo pomembna za najo dva, za najo dvi, vendar ne samo za najo, temveč za vse žrtve ISIS-a. E, e uh, in še ena točka, ki jo želim omeniti, torej pa osvoboditi Sinjarja, je, so našli mnoga množična grobišča in nihče v tej regiji Singer ne skrbi za ta grobišča. Hvala lepa za to, da da eh, nama podelili to um, nagrado, vendar upam, da boste večali tudi podporo naši skupnosti. Eh, Ženske in otroci, ki so preživeli, živijo v Kurdistanu v zelo slabih, bednih taboriščih. چادر هینل چی جدا حال وان گلک پیس نه زاروکت حلم یا مدرسه و نه تختور و نه تشته also uh, jezidici ki še vedno živijo v regiji Singer živijo v slabi situaciji in uh, ni šol za otroke. You... In upam, da boste pomagali obnoviti to regijo in da nam boste pomagali na ta način. Hvala.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 او تشتي داعش بما كري إيرو تقبلنا كرنو مرة ساكنة I would like to thank you Želim se vam zahvaliti za to, da ste prišli na to sejo. Hvala, da ste si vzeli čas. Hvala vsem poslankam in poslancem, ki ne pozabljajo na to, kaj nam je storil ISIS in ki nas podpirajo. Anika, Irop, Buastavan, Vaka. سکارم دنگ خواب گهین ما هر جهه کی کسانی مه هزار و صد کچ کو جنو زارو کرا شعلاج نفسی و جسدی را بو طریقه مکاری زرکف مش عالمی را بانجری من داعش بیجم Na začetku se za, želim zahvaliti državi Baden-Württemberg, ki je sprejela tisoč jezidskih žensk in ki um, tudi meni omogoča delo, ki ga opravljam sedaj, ki so tudi zagotovili zdravljenje.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 nasilje, ki ga izvajajo in predvsem tudi eh, ponosni na to, kar eh, prizadejajo otrokom in ženskam. Uh, for two years. V dveh letih smo zgubili toliko, ne, ne, ne samo um, za naša svetišča in za območje, ki je bilo uničeno, ne, gre samo za gmotno škodo. In um, skoraj vsaka družina je zgubila eno ali dve osebi ali celo več. Te osebe so bile ubite ali zasužnjene. امريكا هاريك يم بشتس هاتي مع المانيا كا اشم اش مجلس الامن ده من ده سبيكر مش هادا خدا وهطان هاجي Začela sem s tem delom, ko sem prišla v Nemčijo pred um, enim letom in pričala sem tudi pri, pred Varnostnim svetom Združenih narodov. Than...

حقي ما آنين قالك جارال بشتوية كرا أصحي بتكم كتم جارك دي جرا بيج مجبر تحركك كش آلي وان شين أبويا بسالك أجي I've met Srečala sem veliko ljudi in sem jim pogledala v oči in sem jim govorila o tisočih ženskah, ki so bile prodane, ki jih posiljujejo, s katerimi se trguje. In govorila sem o zločinih, ki jih izvaja ISIS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 Več kot 40 nožičnih grobov je bilo, eh, so našli in, si, eh, in tam so pokopane ženske, otroci, eh, moški in ti grobovi niso zaščiteni in v bistvu ni nobenih dokazov, izginjajo dokazi. Ja,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 um, torej gre za eh, jezide, kristjane in druge skupnosti in potrebujemo ta varna območja, da bodo tam lahko živeli drugače, bodo morali zbežati od tam. اضطهاد كرني وجبر اختصاب جنو كجدوان بري خبدنا أوروبا وبري خبدنا دولتك قيمتك بني I think they should mislim, da če zapustijo um, to območje zaradi genocida, za sistemsk, zaradi sistematskih posilstv in tako naprej, eh, jih ne smemo kriviti zaradi tega, če zbežijo od tam, torej če se odločijo za migracijo. Daesh hatija, kal Iraq, kal Surija, bas, nihajta Daesh ne lazima بجيكرنا ريهدوان بيو دي سابين بقرنا حياتك نهاية داعش لازم بمحاسبة وان بيتكرن Nekateri pravijo, da uh, prihaja konec ISIS-a v Siriji in v Iraku, ampak um, s tem, da se bodo obrili, um, se ISIS ne bo končal, temveč samo, če jih um, bodo morali odgovarjati za svoja dejanja. Jo,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 v eh, Kurdistanu, v Turčiji, v Iraku, v Siriji, eh, na sto vse veseli, vse žrtve tega nasilja, veseli ta nagrada. Hvala. Well, uh, um, torej, da je ta Nagrada Tolažb za ljudi je dobro slišati v teh težkih časih. Preden eh, bomo sedaj odprli razpravo, želim besedo dati Davidu Kambr-Vandermanu, ki je predsednik eh, delegacije za odnose z Irakom. On bo povedal nekaj besed o tem, eh, kaj bo storil parlament v zvezi s situacijo v Iraku. Hvala za ta uvod, gospod predsedujoče želim prisrčno pozdraviti eh, gostje v parlamentu. Iraška delegacija bo imela eh, še ta teden sestanek in eh, bomo prav tako gostili obi eh, nagrajenki kot eh, odbor za tuje. Eh, za tuje eh, eh, za odnose s tujino, seveda veste, da je v Siriji, v Iraku veliko zgodovinskih um, najp, da je to bila zibelka človeštva. Seveda je tam veliko narodov in skupnosti, kristijani, eh, turkmeni in seveda tudi jazidi, ki so grozno trpeli In v delegaciji smo slišali zgodbe, pretresljive zgodbe. Srečala sem se z gospo, ki je zgubila štiri otroke na ISIS in pravzaprav eh, je. Eh, Smi samo lahko rekel, kako ogromno žrtvovanje je to bilo. Seveda je treba storiti vse, da bi uničili ta ISIS. Mi smo um, bili uh, tudi tam, kjer se um, bori, borijo pešmerge 15 km pred Musulom in vidimo, kako težko je ta, kako težko potika ta osvoboditev, predvsem tudi zaradi predorov in tako naprej. Veseli me, da ste tu z nami in vam čestitam k nagrado Saharaba. In um, kot rečeno, koncu tega tedna bomo še imeli sestanek in bomo videli, kaj lahko formalno storimo še več. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo, be, dobijo besedo najprej koordinatorji in potem tudi še drugi kolegi in kolegice. Začela bom skupino ILS, e gospod Gžip, ki eh, dobi maksimalno tri minute. Prosim. Hvala govoril bom v polščini. Ja, chciałem podziękować w imieniu Hvala. V imenu skupine ELS se zahvaljujem hrabrima eh, ženskama, ki zastopata jazitke, gospe Nadi Morat in gospe Lami Hadži Bašar. Obe sta utrpeli uh, grozljiva, grozodejstva. O sebi sta uh, povedali malo, vendar pa veliko o svojih bližnjih. Uh, ta doživetja niso zlomila njunega duha. Nagrada Saharov je nagrada svobodnega razmišljanja. Evropski parlament je oblikoval to nagrado z soglasjem gospoda Saharova. In mislim, da ta nagrada nikakor ne more popraviti vseh grozodejstev, ki ste jih utrpeli eh, sami in eh, njune skupnosti oziroma nacionalne manjšine, eh, ki živijo v tako imenovani islamski državi. Manjšine preganjajo, jazide, kristjane, kristjane, člani drugih veroizpovedi, mnogi so bili prisiljeni zbežati, zato da bi se izognili ujetništvu in mučenju. Februarja tega leta eh, je na pobudo naše skupine LS eh, bilo iz debate razvidno, da gre za genocid. Eh, med narodno kazensko sodišče mora ta kazniva dejanja preganjati. Dokazov je dovolj. Zahvaljujemo se vama za to, kar sta povedali, za to, kar sta storili, za to, da bi eh, pokazali, opozorili na ta dejstva, da bi jih videl v svet. Eh, eh, nominirancev je bilo zelo veliko ki so prišli v finalni izbor. Eh, gospod Mustafa Džemilev je tudi med nami, tudi on je eden izmed finalistov, je eh, vodja krimskih Tatarov 10. decembra na konferenci v Varšavi, je um, povedal nekaj zelo lepih besed, uh, ko je slišal, uh, da je eden od nominirancev za nagrado uh, Saharov, uh, je rekel, da je to zelo uh, lepa nagrada in rekel pa je, da je potrebno nedvomno izbrati uh, ti dve pogumni uh, ženski. In za te besede uh, Mustafa Džamilov uh, zasluži posebno priznanje sam osobiście znał profesora Sacharowa? Osobno je e, bil v Sovjetski zvezi in e, njegovo ljudstvo, krimski tatari, so doživeli tudi zelo veliko grozodejstev. Imajo problem, ne morejo se vrniti v svojo domovino, zato ker so že bili tam. Eh, to so pač eh, osebe, ki so sodile v najoži krok, ki sicer niso dobili nagrade, ampak sodijo v krok ljudi, ki se borijo za dostojanstvo ljudi in eh, za pravico do svobodne misli. Čestitam vam vsem, vima gospema in tudi ostalim nominirancem, ki so prišli v oži zbor. Hvala. Thank you. Hvala. Sedaj pa gospod Panceri za skupino socialistov in demokratov. Hvala, gospa predsednica. V imenu socialistov in demokratov moram reči, da sem zelo ponosen, da sta danes med nami Nadja Murad in Lamja Adži Bašar da ste tu z nami, da bi prejeli letošnjo nagrado Saharova Evropskega parlamenta. Želim seveda prisrčno pozdraviti tudi Kankuna Düngerja in Mustafa je mešila ostala dva finalista, ki sta se zelo zauzela za človekove pravice, za svobodo in za demokracijo in želim jim zagotoviti, da imajo našo podpornost in solidarnost. Nadja in Lamija, vidvi sta doživeli najhujše kar človek lahko doživi v svojem življenju in kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. Vsi v tej dvorani um, cenimo moralno visok odziv na to. Torej, kot žrtvi se borita proti zločinu ISISA, ki je razvil teologijo nasilja, ki se sistematsko uporablja, uporablja za ženske in za skupnost jazidov. Ti zločini so se začeli z eh, zasedbo Sinjarja 2014 ko so borci ISIS-a zauzeli to gorovje na severu Iraka, bližu Sirije. Um, preiskava Združenih narodov je pokazala, da je prišlo do genocida nad jazidi. Um, in to je zločin proti človeštvu in to je tudi vojni zločin. Ženske in otroci so bili prisotni pri usmrtitvah in potem so jih preselili v različne kraje v Iraku in v Siriji in večina je tam še danes ujeta. V mnogih, eh, ob mnogih prilikah je Evropski parlament obsodil um, sistematično uporabo posilstva kot um, orožje. Um, torej, to je vedno tudi del strategije in to posilstvo je vojni zločin in ga je treba tako tudi obravnavati. To nagrado je 2014 dobil dr. Mugribe, ki je opozoril na isto nasilje v Demokratski republiki Kongo. Moramo, in tu je naša dolžnost, moramo absolutno eh, prenihati, eh, da ta dejanja ostanejo nekaznovana. In zato se moramo potruditi tudi v varnostnem svitu Združenih narodov, tako da bo mednarodno kazensko sodišče odločilo o tem in presojalo o tem. Omenili ste tudi množična grobišča. V četrtek do povdan bo Evropski parlament sprijel resolucijo o množičnih grobiščih v Iraku. Drage dobitnice nagrade Saharov, še enkrat vam želim čestitati v imenu naše skupine za pogum. Prepričan sem in upam, da vam bo ta nagrada dala večjo moč in prepoznavnost v tej vlogi eh, kot predstavnice um, skupnosti jezidov in nasplošno tudi drugih eh, skupin, ki trpijo zaradi nasilja ISIS-a. Hvala, Charles Tenok za skupino ISIS. EKR. Eh, e Hvala, gospa predsedujoča. Prisrčno želim pozdraviti eh, današnje goste v imenu skupine EKR, gospod Murat in gospod Ači Bašar in gospod prisrčna dobrodošlica tudi gospodu Džamalifu, ki ga že dolgo poznam in um, ko je spregovoril v Bruslu pred nami, nam je tudi povedal, kaj, kako se je zauzimal za tartare v Bruslu. Ampak želim predvsem čestitati um, predstavnicama naroda jezidov um, k tej Nagradi Saharov 2016, David Campbell Bannerman je že omenil, da smo bili na obisku v iraškem Kurdistanu in tam sem bil tudi jaz. In ko sem vodil to delegacijo, um, sem razumel, da so um, jezidi um, etnično povezani s kurdi in so se pač um, pred daljšim časom nekako odcepili od uh, te eh, skupnosti. In ko sem se potem vrnil v Evropo in se pogovarjal s politiki, predvsem v Združenem kraljestvu, sem se zauzel za to, da bi britanski veleposlanik v varnostnem svetu Združenih narodov um, opozoril predvsem na ta problem jezidov in da bi to nasilje označili kot um, um, vojni zločin in kot poskus eh, genocida nad jezidi. Žal moram reči, gospod Panceri, da zato nisem dobil veliko Eh, podpore iz nejasnih razlogov. Upam, da bo današnja nagrada eh, spremenila mnenje tudi v Parizu in Londonu, ki sta eh, stalni članici varnostnega sveta. Um, bil sem prej predsednik skupine za mm, sodelovanje s Kurdi in um, večkrat smo imeli kot goste tudi jezitske skupine. Naprimer tudi eh, borce pešmerge iz eh, skupine jezidov. In bil sem Ehm, presenečen, neverjetno se mi je zdelo, kako eh, pogumni so ti ljudje, predvsem napram nasilju, gre za spolno zaslužnjenje žensk, množično usmrtitev eh, moških v prisotnosti njihovih žena, torej gro, grozo, grozodejstva, grozne brutalnosti, najhujše po drugi svetovni vojni. Um, Eh, obi dobitnici sta bili v rokah Isisa in sta tam trpeli. In um, hvala predvsem za to, da sta um, tako dobri predstavnici jezickega naroda po svetu in tudi v Evropi in se zauzimata za ženske in otroke, ki so še vedno v taboriščih Isisa in ki trpijo v rakuhi in v musulu in v, tu, v drugih delih, um, ki jih nadzira ISIS in ki so izpostavljeni grozodajstvom. Upajmo, da bo kmalo konec islamske države. Musul in raka um, tam um, sedaj napredujejo zavezniške sile in upam, da bo ISIS um, premagan in da bo moral zapustiti to regijo. Hvala. Prepričan sem, da se vsi strinjajo s tem, eh, kar smo no, kar slišali, Beatrice Besera. Hvala lepa. E, draga Nadja, draga Lamija, dobrodošli. Upam, da sem pravilno izgovorila to v vajnem jeziku. Torej, veseli me, da sta danes tu in da sta prinesli tudi to luč s sabo. Torej, eh, spoznala sem vaju že v Bruslju in eh, zelo sem bila prevzeta od eh, vašega poguma. Eh, in takrat eh, sem vama tudi obljubila, da boste vedno navdih za moje delo v parlamentu. In eh, Nadja, odkar sem te spoznala, sem si prizadevala za to, da bi naredila vse, kar se da, da se opozori na to, kaj se dogaja v tvoji regiji. Uh, In zato sem te tudi predlagala za Saharovo nagrado, ki je izredno učinkovit instrument za doseganje tega eh, cilja, ki si, ga, ki si si ga tudi ti eh, zadala in sicer, da se pred mednarodnim kazanskim sodiščem sodi eh, storilcem teh brutalnih zločinov nad tvojim ljudstvom. Torej, ne moremo si predstavljati tega nasilja, ne moremo si predstavljati teh grozot. Preživeli sta več, kot, si, kot človek lahko preživi, eh, ampak eh, iz tega boste naredili več, kot eh, samo rešili vajni življenji. Naredili bosta ogromno, ne samo za vajno ljudstvo, temveč tudi za Evropo in za pravičnost. Evropska unija je, se je gradila na uh, rezultatih eh, podobnega barbarstva uh, in predstavlja več kot samo skupek posameznikov in posameznih perspektiv. In uh, tudi za vaju bo prišel dan, ko bodo uh, bombe nadomestile institucije. In, um, Saharova nagrada v tem parlamentu je to, kar predstavlja Evropa, eh, vladavina prava, demokracija, eh, svoboda, človekove pravice in vedve Nadja in Lamja predstavljata bolj kot kdorkoli drug te vrednote, za katere si prizadevamo v Evropi. In um, več kot 3000 žensk živi vsak dan to kalvarijo, ki sta jo vidve preživela. In eh, nihče si ne more predstavljati, kaj živijo te ženske in treba je narediti vse, kar se da, da to preprečimo in eh, treba je privesti eh, storilce pred mednarodno kazansko sodišče. Hvala, da sta zgled za svet mi vsi, mi svet, Evropa potrebujemo več nadi, več lami in več saharovih povrh. Thank you, Madam Vergia, for the GUE. Gospa Vergia, GUE. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama sem zelo vesela, da sem, da sva jo lahko sprejmem tu med nami. Ta teden, ko prejemate Saharovo nagrado. In tudi sama bi se pridružila temu, kar se dogaja ta teden in bi se spomnila tudi uh, ostale dva uh, nominiranca za Saharovo nagrado in sicer um, Čana Dundarja in Mustafa Džemilova. Torej to, kar sta vidve preživeli, sta preživeli prvič kot ženski, drugič eh, kot pripadnici verske skupnice, skupnosti in tretjič kot kurdini. Ne bom ponavljala tega, kar so povedali že drugi, torej ne bom več eh, spominjala na te grozote, ki ste jih eh, preživeli, kaj ti s tem vaju samo spominjam na to, kar se je zgodilo. Ja, prišlo je do genocida, ja, eh, bili smo priča eh, zločinom proti človeštvu, vojnim zločinom, zločinom proti ženskam. Torej, v imenu svoje politične skupine bi pozdravila uh, vajen pogum, pogum, ki je potreben za to, da se pogleda resnici v oči, da se sprijazni s preteklostjo, da se bori eh, proti tem barbarom in tudi za vajno delo, za mir, kajti v tej regiji morajo ljudje delati za mir in se upreti instrumentalizacijam, ki katerih žrtve pogoste so. Torej, hvala za vajno delo, hvala za vajen pogum, ki nam je vsem vzgled. Hvala lepa. Gospa Hautela in. Hvala, govorila bom v nemščini. Uh, Eh, dobrodošli in prisrčna hvala obema, eh, gospe Murat in gospa Bašar. Eh, doživeli ste veliko trpljenja, ki vama je bilo prizadeto in kljub temu ste šli v javnost, zauzemate se za to, da bi tudi druge ženske bile osvobojene. Uh, Na začetku je bila eh, omenjena resolucija z februarja tega leta. Takrat smo se ukvarjali situacijo v Iraku in v tej resoluciji smo tudi zahtevali, eh, da vkolikor bi prišlo do političnega procesa za to regijo, eh, da bi tudi za vašo domovino zahtevali trajno rešitev za tamkajšnje etnične manjšine. Upam, da se boste tudi vi dve udeležili tega procesa. Gospa Murat, rekli ste, da je za vas zelo pomembno, da se storilce identificira in se jih pokliče na odgovornost. E, ta teden e, imamo resolucijo, kjer zahtevamo, e, da se dokazila, ki so bila odkrita v množičnih grobovih v Sinčaju, zavarujejo. In da iraška Eh, vlada končno eh, podpiše statut kazenskega sodišča. Parlament se je ukvarjal s tem, sedaj je pač na vladi in zato tudi ta poziv državnemu predsedniku, da to tudi stori. In ker prihajam eh, iz Nemčije, z veseljem sprejemam zahvalo drželi Baden-Württemberg. Mislim pa, da je dobro, da je držela sprejela 600 žensk in da tudi univerza podpira eh, to delo, eh, da eh, pomaga pri premagovanju travm. Zelo veliko ljudi v tej regiji je utrpelo velika grozodejstva in zato je pomembna medicinska in psihološka pomoč. Hvala. Um, Predsedujoča, tudi sama bi pozdravila Lamio Haji Bashar in Nadjo Murat v parlamentu. Torej, bili sta prisotni, ko sta odbor uh, za ženske in odbor uh, za uh, človekove pravice razpravljala o opcijah, ki so nam na voljo pri boju proti Daješu. In ena od možnosti, o katerih smo razpravljali, je bila tudi ta eh, izven teritorijalna pristojnost. Naprimer, nekatere države eh, imajo na svojem ozemlju eh, borce, ki so sodelovali pri vojni Daješa in ki so se vrnili na to. To bi bila ena možnost. Torej, že 104 um, članov tega parlamenta je pisalo že aprila meseca gospe Mogherini uh, in opisalo vašo situacijo. Gospo Mogherini smo na to spomnili še septembra uh, na uh, to sporočilo. Ampak nismo dobili odgovora. Upam, da bo gospa Mogherini ta teden pripravljena na to, da se bo odzvala na naš poziv, kajti ti kriminalci morajo biti privedeni pred sodišče in kajti govorimo o zločinu. Hvala. Fabio Castaldo. Much, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz eh, seveda. <clears throat> želim izraziti dobro, dobrodošlico Nadji in Lami. Hvala, da ste prišli in da danes pričate o tem, kar ste doživeli. Obenem pa želim postavi, pozdraviti tudi Mustafa Džemileva in Čana Gundarja, ki je bil prav tako naš kandidat in ki ne more biti tu z nami. In tudi oni so se borili za svobodo medijev v Turčiji v tako težkem času, eh, predvsem tudi kar zadeva odnose med EU in Turčijo. Vaša zgodba eh, govori o suženstvu, o posilstvu. Težko je sploh pomisliti na to, ampak to, kar je najhuje, je eh, ni samo pomankanje sredstev, temveč eh, eh, predvsem mavk in indiferentnost eh, mednarodne skupnosti, kajti pogosto um, sicer najdemo neke besede, ampak pridejo spet druge stvari, ki so bolj pomembne. Jezitska skupnost. Za jezitsko skupnost se ve, kaj trpi, ampak to ni bilo tako poudarjeno, kot naj bi bilo. 3000 žensk in otrok, ki so še vedno v rokah, da iša, da iša torej vse ženske, ki so naredili samomor, um, um, tudi družine, ki nimajo več denarja, ker so morali plačati visoke odkupnine, želijo pravičnost. Um, ni uh, še dovolj, kar smo storili, sicer je ta nagrada prvi korak, tako da pre, postanete še bolj prepoznavni kot skupnost. Ampak, če želimo dati odgovor, potem mora biti odgovor predvsem pravosodni. In za, predvsem treba je eh, razčititi tudi zadevo um, množičnih grobov in treba je poklicati od, na odgovornost tiste, ki so to zakrivili. In če bodo vsi mednarodni akteri odločni to storiti, se bo tudi zgodilo. In druga stvar je seveda obnova um, in rekli ste, kako težko in nevarno se je vrniti tja. Mnogi sploh ne upajo pomisliti na to, ker ti poznajo pogoje, um, ki tam vladajo, okoliščine in zato moramo zagotoviti vrnitev v normalnost, tako da bodo otroci Sinjarja se spet lahko smejali. In kot parlament moramo vedno um, izvajati pritisk na naše vlade, kajti brez eh, te odločene bolje ne bo pravičnosti ne miru za Sirijo in tudi ne za vašo skupnost. Hvala za vajen angažma, hvala, da ste tu in hvala tudi, da pomagate drugim žrtvam. In hvala, da um, niste samo žrtvi, temveč da ponosno in z dvignjeno glavo pričata o, o hudih doživitih. Thank you. Now we have Ms. Hvala lepa. Gospod Lorenzo Rebeka, ENF. Domnilor și domnilor, Hvala lepa, gospa. evenimentul de astăzi marchează ca în fiecare... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, uh, takšni dogodki, kot je ta, uh, zopet kaže na uh, zgledno vedenje Evropskega parlamenta. Saharova nagrada uh, kaže na zavezo Evropskega parlamenta v odnosu do človekovih eh, pravic. In eh, letos eh, je bila ta nagrada dana gospe Murad in gospe Hadži Bašar, ki sta žrtve spolnega nasilja in pa suženstva. Torej, Evropska unija je zelo dolgo verjela, da humanizem eh, ostaja nekaj naravnega, kar pride samo od sebe, ampak eh, v 21. stoletju smo priča terorizmu in vsem grozotam, ki jih prinaša ugrabitve, eh, suženstvo, civilna vojna torej vse, oziroma državljanska vojna, to uh, nima nobene povezave z vero ali verskim prepričanjem. Tu gre zgolj za boj za oblast. Žrtve so dobri ljudje, pošteni ljudje in uh, Lamija Hadži Bašar in Nadja Murat sta simbol uh, te ga človeštva, ampak nihče ne želi postati junak za tako visoko ceno. In verjetno imamo na tisoče, na stotine tisoč drugih žensk, ki so žrte usuženstva in pa trgovine z ljudmi. In eh, današnji dogodek nas mora še bolj spodbuditi k boju proti tem grozotam mi imamo obveznost, da prihodnim generacijam prepustimo vrnejši svet, svet, ki mu ne bo eh, vladala vojna, eh, odsotnost vrednot, eh, sovraštvo in pa nasilje. V vojni je vse dovoljeno, vse, kar šteje, je moč in Jasno je, da do suženstva in do trgovine z ljudmi prihaja zlasti v območjih, ki jih je prizadela vojna. In Evropa tu nosi velik del odgovornosti. Veliko konfliktov sega še v kolonialno obdobje. Veliko eh, teh eh, konfliktov eh, izhaja iz ciničnih geopolitičnih interesov. In moramo prenehati s tem, moramo narediti vse, kar je potrebno za to, da premagamo terorizem, da premagamo vojno. In eh, ljudje, ki so oboroženi, se bodo borili za preživetje. In če bi v, na teh območjih eh, imeli na mesto orožja eh, zaposlenih, zaposlitev, delo, eh, bolnišnice, šole in tako dalje, potem se ljudje ne bi več pobijali. In Evropa mora zagotoviti mir, blaginjo, civilizacijo in eh, nagrado smo tema dvema junakinjama dali tudi zato, da preprečimo, da bi drugi utrpeli takšno usodo. Hvala lepa. Še štirje kolegi so prosili za besedo oziroma pet kolegov, ampak morate biti kratki, kaj ti želeli bi prisluhniti še gospodu Žemilevu. Oops, thank you very much. Hvala lepa. Mislim, da vse nagrade Saharov so zaslužene. Torej, vse osebe, vsi nagrajenci zaslužijo to nagrado, ampak v tem primeru pa mislim, da je nagrada še toliko bolj zaslužena, kajti ne gre samo za ti dve pogumni ženski, temveč za vse ženske, ki so bile žrtve tega nasilja, ki so bile žrtve Daesha, Zahvaljujem se vama, da ste se nama, nam pridružili. Torej, to je danes najpomembnejši kraj, kjer se lahko kdorkoli od nas nahaja. Torej, vi dve sta resnično uspeli iz te tragedije narediti nekaj več. Eh, to je to vajo je motiviralo za to, da sta uh, presegli ta status žrtve in na ta način sta teroristom pokazali, da se bo boj odvijal na drugi ravni. In, uh, Ne smemo tem teroristom še delati reklame in njihovim zločinom. Uh, istočasno pa moramo dati eh, več priložnosti žrtvam, da se izrazijo in ne teroristom. In eh, ta parlament eh, leta in leta že sprejema rezolucije o manjšinah, o jezidih, o kristjanih in tako dalje, tudi o množičnih grobiščih in o vsem tem, kar se je dogajalo. Ampak najpomembnejše so uh, pravice žrtev povsod v Iraku, povsod, kjer so uh, ljudje uh, žrtve terorizma, kajti vsi imamo pravico do dostojanstva in do spomina na žrtve. Gospod Videnholc. Hvala, gospod predsedajoče tudi v imenu eh, skupine eh, prijateljstva za jezide v Evropskem parlamentu se zahvaljujem obema dobitnicama nagrade. Eh, prav tako se zahvaljujem tudi kolegicam in kolegom tukaj v hiši za podporo in upam, da boste to podporo nudili še naprej in še bolj številčno. Natančno se spominjam tistega dneva v tem prostoru, ko sem v imenu svoje politične skupine lahko predstavil ta predlog. In ko sem zaključil svojo predstavitvijo, sem dobil SMS in izvedel sem, da sem postal uh, dedek fantka. Uh, to me je zelo ganilo. Eh, tako tesno skupaj veselje in žalost. In mislim, da je to bilo tudi dobro znamenje, ki se mi je zgodilo ta elektronska komunikacija da se stvari lahko obrnejo tudi v pozitivno smer. In usoda jezickega ljudstva, eh, za, eh, kar sem izvedel šele avgusta 2014, je pravzaprav zaporedje tragičnih dogodkov, genocid, preganjanje, eh, ki se vedno znova dogajajo in mislim, da mora biti eh, to za nas odločilnega pomena. In pravzaprav eh, me to preganja vsak dan in dejansko imamo obveznost pomagati eh, tem ljudem, da se bodo lahko vrnili v svojo domovino, samopravo, avtonomija, kakorkoli že to imenujemo, skratka, dati jim je treba možnost Eh, vrnitve, eh, so žitja eh, z krščanskimi prijatelji, ki jih nikoli niso pustili na cedilu, tudi na begu. Pretresljivo je videti, pred tremi tedni sem bil v Grčiji, <clears throat> kjer so jeziti do pred kratkim živeli v šotorih, ko je snežilo, po, ko so tam pa živeli v teh šotorih, po vsem Eh, tem preganjanju. In eh, tudi v Evropi eh, sami, kjer jih je kar veliko, kamor so pribežali, naprimer na spodnem Saškem, tam so se integrirali, živijo in so tudi pripravljeni pomagati svojim sodržavljanom. Mislim, da je to tudi zelo pomembno, da je prišlo do tega zračnega Eh, mostu. Žal pa je še vedno premalo mest. Moralo bi jih biti več takih, da bi eh, lahko še več ljudi bilo eh, deležnih te pomoči. Zato prosim tudi druge v Evropi, da sledijo zgledu iz Baden-Württemberga. Potrebujemo kazensko sodstvo, ehm, potrebujemo pravno varnost. Te ljudje je treba poklicati na odgovornost, jih sodno preganjati. In morda eh, ta hip to zveni problematično, treba je se je zauzemati za spravo, brez tega nam ne bo uspelo. Eh, Lamija je povedala, eh, kako je bila ugrabljena in rekla je, da preden so jo ugrabili, da je želela postati učiteljica. Upam, da bo to lahko postala in upam, da bodo vse jezitke lahko postale učiteljice um, sožitja, človečnosti. Hvala. Hvala, dala sem vam malce več časa, ker ste uh, ju vi imenovali za to nagrado in tudi zato, ker eh, ste vedno govorili o beguncih, ki prihajajo v Evropo uh, in uh, najni, naši nagrajenki sta tudi begunki v Evropi. Gospod Raktus. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi pozdravil obe nagrajenki, dobrodošli v Evropskem parlamentu in hvala, da sta z nami delili uh, eh, vajni zgodbi uh, pogumno, dostojanstveno in da, ste, da sta nas eh, opozorile na grozote, ki ste jih preživeli. Sam sem bil pobudnik rezolucije, ki je bila eh, sprejeta februarja letos, ki eh, definira grozote proti jezidom in kristjanom kot genocid. In to je bila zgodovinska rezolucija, kajti eh, ta parlament je prvič priznal genocid, ki je v teku in potem, ko je bil eh, genocid priznan v tej hiši, so tudi drugi parlamenti sledili, naprimer v Združenem kraljestvu, v Avstraliji, pa tudi v Združenih državah, torej tako senat in kongres in tudi uh, Bela hiša je sledila temu, torej vsi so se sklicevali na rezolucijo Evropskega parlamenta. Torej to je res pomembno in zelo ponosen sem na to, da lahko rečem, da vsakič, ko sem bil v Iraku, trikrat v zadnjih 15 mesecih, sem eh, ugotovil, da se ljudje močno zavedajo, da je ta parlament sprejel to rezolucijo in da je to zelo pomembno za žrtve genocida, torej to priznanje. Povedal bi še to, ne smemo se ustaviti tu, narediti moramo še veliko več eh, za to, da bomo omogočili vašemu ljudstvu, pa tudi kristjanom in drugim skupinam, da se vrnejo v svojo domovino. In mi moramo na evropski strani narediti vse, kar je mogoče, da to omogočimo in olajšamo. In eh, v tem eh, parlamentu moramo zagotoviti eh, veliko večino za vzpostavitev avtonomne regije, torej na tem območju v Iraku in eh, zagotavljam vam, da z delom nismo še končali. Nadaljevali bomo, dokler se ne boste lahko vrnili v eh, vašo domovino oziroma v vajno domovino. In zahvaljujem se vama, da ste se nam pridružili danes večer. Hvala. Ana Gomeš. Hvala Lamija, hvala Nadja in hvala tudi gospodu Džemilevu in gospodu Dundarju, ki ga ni tu, za eh, vaš eh, zgled, eh, za vašo borbenost, za to, da se nikoli ne vdate v usodo. Nadja je govorila in se zahvalila državi Baden-Württemberg v Nemčiji ki jim je omogočila, torej, da sta bili rešeni, torej skupaj z drugimi ženskami in uh, otroki, in tudi, da ima je Baden-Württemberg omogočil zdravljenje. In zakaj je Baden-Württemberg, zakaj ne Evropska unija? Torej, mi smo z delegacijo parlamenta obiskali severni Irak januarja 2015 in mi smo pripravili te, eh, ta priporočila in jih posredovali tudi eh, gospe Mogherini. Priporočili smo, da mora Evropska unija rešiti ženske in otroke iz eh, teh območij in tudi, da jim je treba pomagati pri zdravljenju travm, katerih eh, rezultate trpijo. Torej, zakaj države, ki nudijo vojaško pomoč pešmergam, da zakaj se ne uskladijo med sabe, zakaj se ne uskladijo za to, da bi zagotovili vojaško pomoč pešmergam, da, se, da bi Sinjar lahko ponovno zgradili in da bi zagotovili varnost za to, da bi se ljudje lahko vrnili v svoje domove. Zakaj Evropska unija ni bolj um, dejavna pri vprašanjih povezanih s uh, sojenjem uh, tem zločincem? Zakaj sprejemamo, da so jezidi uh, žrtve genocida. Eh, zakaj eh, niso tu prednostne žrtve, zakaj se še vedno proti njim diskriminira. In to sem videla tudi v taboriščih, naprimer v Grčiji. Torej, to so vprašanja, ki si jih moramo postaviti tu v eh, prisotnosti teh pogumnih žensk, ki nista žrtvi, temveč sta junakini, ki sta zgled in navdih jezidom. Uh, in v Iraku in vsem ženskam, ki se borijo in celotnemu človeštvu. Hvala lepa. Ähm, äh, tukaj sem äh, prisrčna. Hvala äh, za vajn pogum, ki sta ga prinesli tudi nam, za kar se zauzemata zase in za mnoge druge tisoče žensk in otrok, ki so v tej situaciji. In to je dobra tradicija Evropskega parlamenta, da podeli nagrado Saharov in za vse kolege, ki so danes že spregovorili, želim eh, povdariti, da želimo s to tradicijo nadaljevati jezide eh, in so eh, ljudi želimo še naprej podpirati. Eh, želimo, da bi več držav ponudilo svojo podporo in zahvaljujem se tudi kolegici Loh Bihler, da pozovemo tudi vlado, da pristopi k mednarodnemu kazenskemu sodišču. Skratka, ta nagrada eh, pomeni eh, nekaj tudi za vse druge, da se tudi na ta način okrepi kazensko sodstvo. Eh, želimo uporabiti instrument mednarodnega prava obsodbe. Zato prisrčna hvala za vajen pogum, ostanite tako pogumni, zato je potrebne veliko moči. Thank you. Thank you. Thank you, hvala lepa. Torej, ste, ste slišali, podpiramo vajno delo, želimo, da ostajate še naprej močni in vedite, da smo, da vam stojimo ob strani. Če želite morda povedati še nekaj besed, morda bo Nadja začela. ممنون مش هر یکی شوی پیفتی و هر یکی که رای خو سروی تشتی دایی I would like to thank every... Rada bi se zahvalila vsem, ki ste podali svoje pripombe. Whatever you all say... Torej, vse, kar ste povedali, Torej, drži, to potrebujemo. Ampak to se mora zgoditi hitro, kajti borimo se s časom. Dlje kot čakamo, več eh, krivic se bo zgodilo.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 ampak eh, vaša podpora nama pomaga za to, da se lahko borimo, borimo proti terorizmu in proti grozotam, katerih žrtve smo. Hvala.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 sva med vami zato, ker sva bili žrtve grozodejstev in eh, pred vami smo zato, ker eh, sami ne moremo najti rešitve in zato potrebujemo vašo podporo. Rada bi se vam zahvalila vsem da govorite o tem pomembnem vprašanju. Mislim, da bi morali vaše predloge implementirati. Ljudje čakajo že dve leti in mislim, da ne bodo dolgo preživeli brez teh ukrepov. In ni lahko za ljudi eh, v teh okoliščinah. Dve leti in pol že to traja. Ne bomo se vdali in nadaljevali bomo s tem delom in s to kampanjo. Eh, eh, in upam, da boste pospešili vaše delo in da boste vzpostavili um, obvarno območje, kajti že zdaj je prepozno. Torej, islamska država je želela, da uh, izginemo, ampak eh, bomo obstali in bomo se borili. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospa Valenciano, bi želela še povedati nekaj besed, potem pa bomo dali besedo še gospodu Džemilevu. Hvala lepa. Mislim, da je bilo že vse rečeno, da so vsi kolegi že izrazili svojo podporo, eh, podporo, ki predstavlja podporo velikega števila evropskih državljanov. Torej, eh, mi, ki tu sedimo, smo samo predstavniki sto tisočih eh, evropskih državljanov. V to ste lahko prepričani in današnji dan lahko zabeležimo. Torej, moramo opraviti to nalogo in moramo dokončno osvoboditi ženske skupnosti jezidi. Um, thank you very much. Hvala lepa za te besede podpora in sedaj, kolegice in kolegi, um, mi smo um, sedaj imeli gostje, ki so dobitnice te nagrade, ampak seveda je vedno težko izbrati nagrajenca. Eh, gospod Džemilev se je vso življenje boril za človekove pravice, za pravice za njegov narod in za pravičnost. In zato me zelo veseli, da ste z nami in sedaj mi je tudi veliko čas, da vam dam besedo. Prosim, beseda je vaša. Dragi Nadje Murat. Draga Nadja. Lamia Adji Bashar, drage poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu. Eh, predsedujoča je rekla, da sem bil med finalisti za nagrado Saharova. Vendar je žal v svetu tako, da je toliko eh, krivice, toliko pomankanja pravne države in že samo dejstvo, da sem bil imenovan in da sem bil med zadnjimi trimi, je bila velika eh, psihološka podpora za me in tudi za krimske tatare, ki brez nasilja se poskušajo boriti proti eh, ruski okupaciji Krima. Če si ogledam seznam tistih, ki so bile oseb, ki so bile imenovane za to nagrado, bi bila velika moralna podpora in bi bilo kri, pravično, se mi zdi, če bi to eh, nagrado dobil El Hamotohti, eh, ki je eh, ki ga je komunistični režim na kitajskem obsodil na doživljensko ječo. On se je boril za človekove pravice za njegov narod, ampak ti, hrabri ženski Nadja Murat in Damja Adži Bažar, ki sta eh, se borita proti tem kriminalcem, proti tem banditom in ki eh, samo o sebi eh, govorijo, da so muslimani, vendar škodujejo islamu in drugim muslimanom po svetu in zelo me veseli, da je nagrada, ki je poimenovana po velikem humanistu in uh, borcu za človekove pravice in mojem osebnem prijatelju, ki se je z mano boril proti komunističnemu režimu, um, torej poimenovana po moškemu, ki je zelo pomagal tudi mojemu narodu, tako da so se lahko vrnili na, Krimo in, na Krim in tudi eh, meni je rešil življenje, ker me je osvobodil iz ječe. To je bil Andrej Saharov in zelo sem vesel, da je ta nagrada podeljena tem pogumnim, pogumnima ženskama. Nadja Muratlam je Adžibačar. Um, pomislite na to in spomnite se vedno, da teroristi, ki izvajajo ti zločine, niso muslimani. E, to so tudi zločini proti muslimanom. Hvala, da ste tako pogumni, hvala, da ste tu, hvala, da ste živi. Hvala. Da ste nas opozorili. Eh, kako je v današnjem svetu že dolga leta se borite za človekove pravice? Ljudi, eh, stvari se premikajo naprej in potem tudi spet nazaj. Sprašujem, ali želi še kdo kaj eh, donati, ali še želi kdo besedo. Gospa podpredsednica. Želim um, torej samo nekaj napovedi. Um, torej, eh, odbor za sodelovanje med EU in Rusijo bo zasedal v sredo o pol dveh do um, 15 pred četrto, potem v torek bo srečanje delegacije EU-Turčija, torej parlamentarna skupščina, o pol treh do pol štirih. In seja delegacije za Irak bo v sredo od 4 do 5, do 530. E, Tolerac bo prisotna na tej seji v sredo, v torek in v sredo pa s Turčijo in Rusijo pa bo izmenjava mnen z gospodom Ginderjem in z gospodom Džemilevem, Milovom torej za vse, ki danes niso eh, dobili možnosti, da tu izrazijo svojega mnenja, bodo imeli za to priložnost tudi še na sejah delegacij. Hvala. Um, torej, zelo pozno je danes že, zato moramo sedaj končati to sejo. Um, torej, ostale nominirance boste še lahko srečali v naslednjih dneh. Eh, seveda imajo zelo natrpen program. Lamija, govorili ste o humanitarni pomoči za skupnost in naš odbor je v parlamentu pristojen za to. In mm, odbor za razvoj bo obravnaval to vprašanje pomoči pod tem, kar zadeva poguje eh, življenja beguncev v Turk oči. Jaz in tudi Andreja Guerrero, ki je stalni poročevalec za eh, humanitarno pomoč, um, to spremljamo in želimo, da se okoliščine izboljšajo, pogoji izboljšajo in to se tudi že izboljšuje. Potem govorili ste o um, pomankanju možnosti za izobraževanje šol za vašo skupnost, tudi s tem se bomo ukvarjali torej z nagrajenci se bomo še srečali. Jutri upam, da boste vsi v dvorani pri podelitvi nagrad. Še naprej bomo podpirali. Želim kolegice in kolege opozoriti, da se nagrada s tem ne niha. Še naprej bomo sodelovali z um, dobitnicami. Um, gospod Dabi, ki je lani dobil nagrado, je še vedno v zaporu, vendar v stiku smo z njim, z njegovimi odvetniki in družino. Torej, to spremljamo še naprej. In to želim povedati tudi Nadi Lami, gospodu Džemilevu. Podpirali vas bomo tudi jutri in v prihodnosti. Hvala, da ste prišli in veseli nas, nas da, sta, da sta z nami še cel teden in um, mislim, da vas moramo na vsak način podpreti v tem boju boj za pravice vašega naroda in za pravice Tatarov. Hvala.